predsednikov odborov obvestil o tem, da ni nobenega ugovora eh, proti štirim eh, priporočilom odbora EKOM eh, v zvezi z delegiranimi akti. Če v roku 24 ur nobena politična skupina ali število poslancev ki zagotavlja minimalni prak, potem so ta priporočila s tem sprejeta. Če ne, pa se bo o tem glasovalo. Eh, ta priporočila so na ogled na spletni strani plenarnega zasedanja. Sedaj pa spremembe.